in eh, glasovanje o tej temi bo potekalo jutri. Naslednje zasedanje bo jutri, v četrtek 16. novembra 2015, od 9. do 14. ure. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujem današnjo razpravo in zasedanje in eh, vsem želim eh, eventualno tudi dober tek, če greste na večerjo, sicer pa v vsakem primeru lahko noč.